oziroma ponovno otvarjam zasedanje Evropskega parlamenta, ki smo ga prekinili 14. maja. Zapisnik eh, in pa besedila sprejeta 14. maja 2012 so na voljo. Kakšen komentar, kakšna pripomba na zapisnik? Ne. S tem je zapisnik tudi potrjen. Spoštovane kolegice in kolegi, na častni tribuni pozdravljam delegacijo